Um, torej, čaka nas obrazložitev glasov. 67 vas je na seznamu, kar pomeni, da bomo zato potrebovali več kot eno uro. Gospa Zaniki, za eno minuto.